Eh, torej, predlagam, da eh, ne podpremo predloga sprememb 1 in 2, ampak podpremo eh, predlog gospoda Gozesta, torej številko 3. Najlepša hvala v imenu zelenih Filip Lamberts. Pourquoi parlons-nous de ressources